gospod Salato. Se opravičujem, predsedojoča. Gospa Kromberg je tudi ob drugih priložnostih, eh, bi morala tudi ob drugih priložnostih govoriti o osvoboditvi talcev v Iraku. Gospod Zvivka, ga ni. Torej, prehajam k obvestilu v skladu z členom 216 odstavkom 4. Vas obveščam, da nisem eh, dobila nobene zahteve glede spremembe. Eh,